zaključen. Sedaj pa čakam na odločno podporo temu predlogu jutri. Hvala. Hvala lepa. Razprava je zaključena. Glasovali bomo jutri ob pol dvanajstih. Tako, sedaj pa prehajamo na naslednjo točko. To je predlog za resolucijo tehnične zahteve in upravni postopki za letalske operacije. V imenu odbora za promet in turizem. Prosim gospoda Simpsona, predsedoči, da kot predsednik odbora moram formalno predlagati resolucijo, ki jo je sprejel odbor TRAN. To je torej, da zavrnemo predlog komisije glede tega, kar se sedaj imenuje čas za pripravljenost in čas za letenje moram reči, da je bilo moje mnenje nekoliko drugačno kot takrat, ko je odbor sprejel to odločitev, vendar pa formalno podajam ta predlog. Hvala lepa. Glas. Hvala lepa. Omeno komisije pa dobi besedo komisar Kalas. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, predlog komisije o omejitvah časa za letenje ni tipičen zakonodajni predlog to je varnostna uredba. Pristojni regulativni odbor držav članic je to podprl 12. julija 2013. Zelo veliko večino. Evropska agencija za varnost je bila pooblaščena, da razvije varnostna pravila v zračnem prometu. Moje osebno mnenje je, da so varnostne podrobnosti nekaj, o čemer ne bi smeli politično razpravljati. To o tem morajo razpravljati autorizirani poblaščeni strokovnjaki. Ko smo se pogajali z našimi partnerji v tujini in predvsej težka pogajanja v letalskem prometu, še predvsem na vzhodu in jugo, z državami na vzhodu in jugo smo imeli in smo potem odločno pozivali naše partnerje ko smo se pogajali, da naj izključijo eh, politično mešavanje v varnostno vprašanje. Da bi olajšali sprejemanje odločitev, bi rad eh, nekaj stvari pojasnil, kar se te uredbe tiče. Najprej, kar se tiče vodne izjave 5, države članice lahko uporabijo in uveljavijo določbe, ki so bolj protekcionistične kot tiste, ki so v uredbi. Seveda, če je bila zahteva izvedena v skladu z ustreznimi postopki in je ustrezna raven varnosti zadovoljena ali presežena. Drugič, kar se tiče pravilo pripravljenosti, tukaj smo razvili pravila tako, da ne bo noben član posadke več kot 18 ur v pripravljenosti. Komisija bo zahtevala potrditev certifikacijske specifike tako, da noben član posadke ne bo več kot 18 ur v pripravljenosti. Kar se tiče nočnih letov, bo komisija od JAS-a zahtevala, da v svojih specifikacijah določi, uporabo ustreznega upravljanja tveganja glede otrujenosti pri letih, ki so daljši kot 10 ur po noči. In četrtič, zainteresirane strani, tudi predstavniki posadke, bodo še naprej vključeni v vse prihodnje razprave glede omejevanja časa za lete. Prav tako pa bo to vključen tudi Evropski parlament. Evropski parlament se lahko odloči za veto na to uredbo in zato, da ostanejo še naprej veljavna nacionalna pravila še nekaj let. Čas za letenje ni neregulirana zadeva. Komisija bo spoštovala vašo odločitev. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospod Groš. Ja, Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa, gospod komisar. Najprej bi rad podal dve predhodni pripombi. Najprej bi se zahvalil tistim, ki so pri tej temi, ki je tehnično precej zahtevna, prispevali k temu, da smo dobili poštene informacije, da smo dobili podatke, ko smo lahko potem ustrezno delovali v parlamentu. Rad bi se zahvalil še posebno kolegu Elka Dravijo, ki je do danes poskušal pojasniti določene dele zakonodaje, tako da bi vprašanja, ki so bila zastavljena iz različnih političnih skupin, lahko tudi pojasnili. In odgovor komisarja je to tudi sedaj jasno nakazal. Kot ELS je za nas pomembna varnost in nihče, nihče nam ne bo očital, da smo podaljšena roka industrije ali podaljšena roka drugih lobistov. Želimo si varnosti za potnike in posadko vse ostalo je napak in se temu lahko ugovarja. Predlog komisije o preiskavah, ki smo ga podali, je za nas znaten napredek glede na to, kar imamo danes. Morda nismo dosegli vsega, kar so nekateri pričakovali, je pa to napredek. Torej, če ugotavljamo, da bi sprejem tega, pomenil korak nazaj glede varnosti, nima prav. To je najpomembnejši argument za nas in to podpiramo. Pojasnila komisarja pomenijo tudi v naših očeh to, da je to, kar je v določenih državah članicah bolj strogo regulirano, nekaj, kar bo ostalo. To je zame pomembna točka. In za nas so ti ukrepi še prav posebno, kar se postopka tiče o sodelovanju s prizadetimi komisar zelo pomembni. Zato je četrta točka za nas zelo pomembna. Upam, da bo prihodnje eh, voden objektiven dialog in ne dialog izkrivljena resnic, kot je bilo pogosto do sedaj. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je gospod Elka Dravi, tri minute. Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer de vicevoorzitter van de commissie. Hvala lepa gospod predsedujoči, gospod podpredsednik komisije, kolegice in kolegi. Najprej bi rad še enkrat povedal, da je pomembno upoštevati, da je ta tema predvsej zapletena, da prihaja do veliko čustev pri veliko akterjih, vendar pa moramo si v miru ogledati dejstva in šele potem potegniti zaključke. Za začetek pa bi rad povedal nekaj glede postopka, kajti tukaj smo imeli zelo veliko kritike, vendar pa v bistvu je to posledica zakonodaje Evropskega parlamenta izpred nekaj let. Takrat smo zavestno dejali, da potrebujemo eh, nekaj, kar bodo, da bodo ta tehnična vprašanja reševali strokovnjaki, ne mi. Komisija je potem prevzela delo, se sestala s prizadetimi stranmi, zainteresiranimi in potem je bila sprejeta odločitev in tudi sprejeta strani strokovnjaka držav članic Mi pa se sedaj s to temo ukvarjamo in lahko rečemo samo da ali ne. Lahko glasujemo proti ali pa to potrdimo. V zadnjih tednih smo na to temo slišali vse mogoče. Nekatere kritike lahko tudi razumem, vendar pa dejstvo je, da imamo samo pravico do veta. In samo to lahko uporabimo. Vsebinsko gledano pa mislim, da je Brian Simpson to že izpostavil. Če objektivno primerjamo to, kar je sedaj pred nami in to, kar predidevajo varnostna priroda državah članicah, potem lahko ugotovimo, da je v 95 odstotkih primerov to sedaj vsaj enakovredno, če ne bolje. Težava v današnji razpravi pa je, da ne moremo primerjati zakonodajo z nacionalno zakonodajo, temveč s prakso. Praksa pa je, hvala Bogu, v veliko primerih boljša kot so minimalna pravila glede varnosti. Naprimer, ko gre za kolektivna pogajanja ali za druge sporazume, so piloti dobili bolj ugodne. Bolj, bolj ugoden čas za počitek in dobro je, gospod komisar da ste izpostavili, da je socialna zakonodaja, ki je šla prek teh minimalnih zahtev, nekaj, kar bo še naprej mogoče. Če je seveda bil spoštovan ustrezen postopek in če to vodi do več varnosti. Ne bom seveda navajal vseh primerov, vendar pa naprimer neregresivna klauzula je pomembna točka, to, da se stvari ne smejo poslabšati. In potem 18 ur ta maja, to je tudi pomembno. In če pravimo, da so potem zračni leti eh, tudi izjema zaradi upravljanja eh, z varnostjo, je to tudi zelo pomembno. In mislim, da moramo to sprejeti, še prav posebno, če se dogovorimo z zainteresiranimi stranami. Torej, hvala lepa. In mislim, da moramo podpreti predlog komisije glede na pojasnila komisije, ki smo jih pravkar slišali. Hvala lepa. Naslednja je gospa Meissner. Hvala lepa, predsedoči. Hvala lepa tudi gospod komisar Kalas za vaše uvodne besede. Ko sem prvič slišala o tem, o čemer sedaj govorimo, sem bila zelo skeptična in nisem bila prepričana, ali je ta predlog pravilen. Spraševala sem se, ali je prav to, kar smo sprejeli leta 2008, da imamo poseben posebno komisijo, ja, se, ki se ukvarja z varnostnimi vprašanji in časi za počitek. Potem sem si to podrobno ogledala, veliko sem imela pogovorov, imeli smo predstavitev v Tranu in pogovarjali sem se tudi s piloti, ne samo s piloti, ki so v sindikatu. Na koncu sem prišla do zaključka, da je ta predlog dober kompromis in da ga moramo podpreti. Seveda bi lahko bil vedno tudi boljši. Zavestno govorim o točkah, o katerih moramo razmišljati. Tudi na predstavitvi smo slišali, da ne sme biti eh, čas za letanje po noči več kot 10 ur. V ZDA se leti samo 9 ur, tukaj imamo sedaj 11 ur. To je seveda več kot 9 in tudi 10 ur. Če pa se primerjamo z ZDA, oni imajo veliko krajše, krajše čas za počitek ko gre za interkontinentalne lete. Tako da mislim, da je boljše imeti tukaj 11 ur, pa potem več počitka pri daljših letih. Tako da sem potem vedno bolj dojemala, da je ta predlog znatna izboljšava, glede na status quo, ki ga imamo sedaj v veliko državah članicah in tudi glede na to, kar smo na koncu imeli na evropski ravni. In za to pravzaprav gre. Če določena država članica ima še više varnostne standarde ali je določen prevoznik, potem je to možno, to ni prepovedano. Odločilnega pomena je, da smo dosegli velik napredek s tem predlogom, da smo dosegli kompromis, ko tudi letalski prevozniki niso bili navdušeni. To bo za njih tudi pomembno. Dosegli smo velik napredek glede varnostnih pogojev, ki bodo potem veljavni na evropski ravni. Tri države članice imajo eh, boljše pogoje, kot je to v tem predlogu tukaj. Zato predlagam skupini, da zavrnemo resolucijo in podpremo predlog komisije, še prav posebno zato, ker dejansko to je zelo pomembno. Ker če bi jutri podprli resolucijo, bi bilo vse za manj, šel bi do statusa quo in to je zajamčeno slabše, kot je to, kar imamo v predlogu komisije. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dve minuti in pol, gospod Kramer gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. 2009 smo imeli v Buffalo grozno letalsko nesrečo, ker je umrlo 50 potnikov, zato ker je letalo padlo na poseljeno področje. Dva pilota sta zaspala, črne skrinjice je bilo slišati smrčanje. Zato so potem dejali vzeda, da 9 ur je dovolj in 16 ur skupno. Od tega smo zelo oddaljeni. Vsak tretji pilot je priznal, da je že kdaj zaspal in vsak drugi je tudi že ugotovil, da je sopilot kdaj zaspal. Leta 2014 so nad eh, Veliko Britanijo sta tudi zaspala dva pilota in se na srečo nič ni zgodilo. Tukaj imamo sedaj uredbo iz leta 2008, ko sta parlament in svet ugotovila, da je potrebno določiti čase za lete po EU glede na najnovejša strokovna in tehnična dognanja. Deset znanstvenikov pod okriljem EASE e in štiri druge študije so dejale, da je deset ur maksimum, sicer je varnost ogrožena. To mora biti vodilo. Zakaj, gospod Kalas, imamo sedaj 11 ur? Zato, ker se potrebuje z Evrope do zdaj 11 ur. In za to, torej bi morali potem uporabiti tretjega pilota. In to bi pomenilo evro in pol na vozovnico. Nikogar ne poznam, ki bi želel prihraniti evro in, evro in pol, pa potem trepetati, ali bo sta pilota zaspala 11 ur. Varnost za posadko in potnike, to mora biti naša prioriteta. Tri leta ni prišlo do premikov, tik pred razpravo, pa sedaj prijete s temi, si želite zagotoviti večino parlamentu. To je noro in nespremljivo. Kaj se bo zgodilo, če se ponovi Buffalo 2009 v Evropi? Takoj, takoj bi spremenili zakonodajo in bi sledili vsaj ameriškim predpisom. Odgovorni pri takšni sreči bi bili vi, ker niste želeli sprejeti deset ur strokovnjakov. Odgovorni pa bi bili tudi tisti kolegi, ki bodo jutri v poimenskem glasovanju glasovali za predlog komisije in proti naši resoluciji. Zato prosim, glasujte za našo resolucijo za varnost posadke in potnikov. Hvala lepa. Uh, Kramer, Gospod Kramer, ali eh, prejmete modri karton, gospod Meissner? Ja, madam Meissner. Gospod Meissner? Lepa kolega Kramer. Spoštovani kolega Kramer. Da, seveda je varnost v prometu zelo pomembna, še prav posebno v trajanju govorimo o vseh mogočih prometnih sredstvih. Vendar pa niste mnenja, da je prav varnost v zračnem prometu v Evropi zelo visoka. Če bi res bilo tako, kot ste vi opisovali, da veliko pilotov venomer zaspi, potem bi moralo biti več nesreč. In nadalje, ali veste, da je tudi pri pilotih možnost, da eh, pilot pove, da ni sposoben zaleteti in da tudi pove, da ne bo letel. Ja, ja, res bi rad videl pilota, ki bi to priznal, saj ga je strah, da bi ga odpustili. Naj pa povem, da bi seveda potem ta resolucija bila boljša. Izvedbeni predpisi. Teh ne poznamo, nismo jih videli, glasujemo pa o tem. To je zapisano. 12,5 ure možnih In to je tri ure in pol več, kot je možno sedaj. Zato torej nismo bili dobro opuščeni in glasujemo o nečem, če se ne poznamo. Pa to ni res. Seveda si želim zakonodaj na evropski ravni, zato ste tu, ne pa zato, da vsaka država članica sedaj sprema svoje pravila. Zato 10 ur je dovolj, potrebno je slediti strokovnjakom. Hvala lepa, gospod Foster. Tri minute. Uh, well, Hvala, predsedujoči, spoštovani kolegi. V imenu svoje skupine sem zelo razočarana, da vidim, da se je ta rezolucija pojavila na plenarnem zasedanju in še bolj uh, sem uh, uh, ogorčena nad uh, napačnimi informacijami, ki tu krožijo. Imam, gospod Kramer, vse informacije, ki jih potrebujete. Uh, že 25 let, preden sem postala poslanka, sem delala v letalski industriji in kot sindikalistka sem bila zelo dobro seznanjena s temi vprašanji eh, in lahko ste prepričani, da sem zadnja, eh, ki, bi, eh, ki ne bi imala teh vprašanj zelo resno in zato si zelo prizadevam že vse čas za boljše varnostne ukrepe, zlasti po 11. septembru. Že štiri leta si sindikati, industrija in drugi prizadevajo in razpravljajo o tem, vodijo zelo um, natančne študije, ki sledijo vsem znanstvenim dognanjem. Torej, kar se tiče omejitve časa za letenje, to je celoten svežen. Tu ne gre zgolj za uh, posamične zahteve. Uh, ta uh, svežen ukrepov ima celo vrsto pomembnih določb, ki bodo izboljšale varnostne pogoje. To pomeni uh, ponavadi strožja pravila, eh, kot eh, obstajajo sedaj zlasti v Franciji in Nemčiji. Da smo jasni, ta eh, uredba nima nobenega mandata za kolektivne pogodbe. To je samo um, zakonodajni okvir za varnost. Vedno bomo uporabljali ukrepe, ki zagotavljajo najvišjo raven varnosti. Za konec zelo eh, spoštovan eh, britanski organ za civilno letalstvo in tudi vse eh, podobne organizacije v državah članicah podpirajo to revizijo in upam, da bomo zavrnili to rezolucijo. Kljub temu pa bi predlagala, da stranke tudi poročajo eh, odborom za eh, transport eno leto potem, ko bo rezolucija sprejeta. Eh, prihajam iz otoka, ki se zanaša na zanesljiv transportni sektor, zlasti na letalstvo pri prevozu tako potnikov kot blaga. In moramo zagotoviti, da vsi lahko letimo v prepričanju, da so vsi varnostni ukrepi ustrezno eh, spoštovani in zato bo moja skupina podprla uredbo, kakršna se bo uporabljala. Gospa Vels. Hvala lepa. Predlogi Evropske komisije, kar se tiče časa za počitek in časa za lete, pilotov in stevardes, so neodgovorni in ogrožajo življenja s pravili, ki jih imamo pred sabo, je samo vprašanje časa, kdaj se bo zgodila nesreča zaradi otrujenih pilotov. Že danes je vsaka peta nesreča v zraku ali na tleh, nekaj, kar lahko potem hm, izvajamo iz tega. Sedaj pa pravila dovoljujejo, da lahko letijo od 11 do 12 ur in pol, čeprav strokovnjaki menijo, da je naj, maksimalno varnih 10 ur pilotu dovoljujejo tudi, da pristane s letalom polnih potnikov, ko je bil buden do 22 ur. V drugem pilot v nujnem primeru ne bo odreagiral pravilno. Varnost potnikov mora imeti prednost pred profitom letalskih prevoznikov. Kaj ti ravno za to gre, konec koncev? Potrebno varčevati pri pilotih in letalskim osebju, da bodo bilance letalskih proznikov še boljše. Prelogi komisije zrcalijo nekaj, kar je popolnoma nasprotjo petih neodvisnih študij, ki so večinoma eh, bile izdelane po naročilu jase. E. Komisija je tudi preložila odločilne varnostne ukrepe, ker parlament nima možnosti eh, soodločanja. Parlament bi naj zato zavrnil predlog komisije jutri in komisijo pozval, da naj pripravi izboljšano zakonodajno besedilo. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Kun, dve minuti. Hvala lepa, predsedoči, komisar Kales. Mislim, da je to zelo čustvena tema, s katero se ukvarjamo. Varnost v letalskem prometu je ena prvih pravic potnikov, ki jih sploh imamo. In zato je bilo seveda prav, da je parlament ob svojem času skupaj s komisijo in svetom vzpostavil delovno skupino, ki je lahko delovala neodvisno. To so bili člani EASE, člani nacionalnih varnostnih organov in piloti in kabinsko osebe, ki so tudi imeli možnost povedati svoje. In se odločati. In potem imamo seveda zelo veliko ekspertiz in študij, kjer se potem navaja čas za letenje. In sedaj ste znižali čas za letenje za 11.45 na 11 ur. Seveda imamo sedaj tudi upravljanje uh, z nevarnostjo tveganja utrujenosti in tudi pri medkontinentalnimi leti. Uh, ko gre za lete iz enega časovnega pasa v drug, smo sedaj speli razumna pravila, da lahko potem imajo čas za počitek. In še veliko več drugih stvari. In mislim, da je potrebno, da o tem ustrezno tudi razmislimo. In če pride potem še do ugovora, da bi morali sedaj govoriti o desetih urah namesto enajstih, potem je pomembno, da je komisar Kalas povedal jasne direktive 18 ur, to je že spogajano in vse, kar je nad 10 ur, je potem spremljalo glede tveganja. Torej, rešitev imamo za to, lahko resolucijo, ki so moji predhodniki vložili, zavrnemo. Želimo, da imamo varnostna pravila po vsej Evropi, da harmoniziramo minimalne standarde, tako da bodo vsi potniki leteli znotraj našega enotnega neba po enakih pogojih. Hvala lepa. Uh, card, uh, boste sprejeli modri karton, gospod Kun, od gospoda Kramerja? Jasa je omenila, da je računsko sodišče po preiskavah ugotovilo, da je Jasa najboljša lobistična skupina za zračnim prometom v Evropi, predvsem med drugimi. In to se tukaj poterjuje. To se poterjuje tudi druge. In zato, ker letalski prevozniki vsako leto dobijo 30 milijard evrov od davkoplačevalcev, ker ne plačujejo davka na dano vrednost in na kerozin za mednarodne polete, tako kot na železnici. Zato je vsak tretji primer tak, da ga je uvedla jasa. Kaj menite o tem? Seveda poznam vašo politično argumentacijo, da se vsakokrat upirate, kar se tiče davka na kruzin in tako dalje. EASA je Evropski organ za varnost na tarskem prometu. Ne sledi ekonomskim ciljem in na njo tudi politično ne vplivamo. To moramo jasno povedati. Sicer bi lahko teo, tako govorili tudi o nacionalnem varnostnem organu za začni promet v Nemčiji ali v Angliji, tako kot je Džak ideala, da so ti so okupljeni ljudje in da gre samo za maksimalni profit letalskih prevoznikov. Ne, ne, ni tako. In zato vse temu upiram. Gospod Fleckenstein. Aha. Gospoda Fleckensteina ni, zato dajem besedo gospodu Benjonu. Eh, hvala lepa, predsedojoči. To je bil kar zahteven dosje in moramo biti previdni, eh, ko se odločamo, ko govorimo o tem, da piloti eh, spijo na delovnem mestu. Seveda si tega nihče ne želi, zlasti ne mi poslanci, ki pogosto uh, Eh, potujemo z letalom. Varnostni ukrepi so zelo pomembni in trenutno eh, je situacija takšna, da so eh, ti ukrepi različni v različnih državah članicah in to ni varno za nikogar. Treba je zapolniti vrzeli, treba je omejiti uh, Eh, čas eh, za letenje ali eh, res želimo, da piloti, ki so preleteli štiri časovne pasove, nimajo nobene možnosti, da se odpočijejo. Seveda je nujno, da to nekako uredimo, kar se tiče uh, eh, upravljanja s tveganji je to zelo, zelo kompleksno in uh, ne moremo tega reševati posamično. Treba je eh, to rešiti celovito. Sveda imamo znanstvena dognanja študije in zato je zelo pomembno tudi, da jih upoštevamo. To je uh, pomembno za uh, varnost pilotov, uh, potnikov uh, in pa posadke. In ta pravila potrebujemo, če želimo varnost zagotoviti v Evropi. Uh, Hvala lepa. Gospa Lichtenberger, dve minuti. Spoštovane gospe in gospode, gospod komisar, štiri točke ste nam predstavili, ki deloma temeljijo na uredbi ali na prihodnji uredbi, ki jih nismo imeli med posvetovanjem odboru. Naj vam sedaj zaupam, po mojem mnenju je to malo preveč dokler ne bomo imeli jasnih predlogov in pojasnil, kako bi to potem v praksi izgledalo, ne morete pričakovati od nas, da vam bomo zaupali na besedo, glede na predstavitev tega, kar bi se morda lahko spremenilo ali izboljšalo predlogu. Dokler ne bomo imeli konkretnih podatkov, o tem ne moremo govoriti. Tudi ni čudno, da je ta tema tako čustveno nabita. Zastavljajo se tri vprašanja. Prvič, zakaj imamo za voznike tovornjakov bolj stroga pravila, brez večjih vrzeli? Zakaj iz študij, ki so bile predložene, ponavljate samo tiste, ki so v interesu letalskih prevoznikov, In zakaj se letalski prevozniki tako veselijo vašega predloga, kot tudi predlogov glede pravic potnikov? Znanost že dolgo preizkuje utrujenost, monotonost, ne redni delovni časi, delo po noči. Vse to vodi in to je dokazano k večji nevarnosti nesreč. Gospod komisar, če boste to ignorirali, potem se mi zdi, boste ubrali zelo nevarno pot. Dokazati moramo in lahko dokažemo, da delujemo v interesu državljanov in ne v interesu izoliranih skupin za pritiske, ki so izvajale zelo intenzivno delo. Hvala. Hvala lepa. Uh, Madam Lichten. Gospa Lichtenberger, ali boste sprejeli. Um, vprašanje gospoda Leichtfrieda. Thank you much, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa Lichtenberger, rad bi vam čestitev. Mislim, da je bila zelena resolucija tista, ki je vodila do tega, da se je nekaj zgodilo, s čemer nismo računali, da se bodo stvari namreč enkrat premaknile. Potem smo to tudi potrdili, mislim, da je dobro. Sedaj, ko so se stvari začele premikati, kaj bi bilo za vas potrebno, da bi dejali dobro, dovolj smo storili in to lahko podpremo tudi mi? Na to vprašanje je zelo enostavno odgovoriti. Če rezultati strokovnjakov na tem področju so upoštevani, potem sem zadovoljna s predlogom. Dokler pa potem pripravljenost in čas za letenje še vedno. Zato veljajo pravila, ki, so, ki zahtevajo predolgo obdobje, dokler so pravila poljubna, da države morda včasih dovoljujejo določeno strogost, potem tega ne moremo sprejeti. Če pa bomo dobili jasne predloge, potem s tem težav nimam, želim pa jih pisno. Samo obljuba tukaj pred plenumom mi ne zadošča. Hvala lepa. Naslednji govorec je gospod, gospod Henin eno minuto. Merci, président. La force du transport aer... Hvala lepa, uh, gospod predsedojoči. Um, vprašanje varnosti je zelo pomembno in je uh, prav to razlog, da je uh, najbolj, letalski prevoz najbolj varen. Um, in če bomo tu. Uh, če tu ne bomo upoštevali eh, teh strogih pravil, potem bomo ogrozili varnost eh, potnikov. Eh, študija je pokazala, da je vsaj pol pilotov že zaspalo na delovnem mestu in mislim, da je popolnoma jasno, da morajo, moramo vsem omejiti delovni čas, ne samo pilotov, temveč, pilotom, temveč tudi posadki. In Eh, seveda je treba izboljšati eh, situacije tudi na letališčih, ampak eh, ne moremo pa za boljše in večje dobičke letalskih družb zahtevati od ljudi, da delajo več kot 11 ur. Hvala lepa. Naslednji govorec, dve minuti, je gospod Koh. Gospod predsedujoči, najprej bi rad pilotom in osebi se zahvalil za dobro delo. Veliko prispevajo k dejstvu, da imamo morda najbolj varen zračni promet na svetu. Sveda ni ničesar, kar ne bi moralo biti še bolj učinkovito in varno, torej je komisija dobila od nas parlamenta nalogo, da skupaj z JASO pripravi predlog zakonodaje za čas za počitek in čas za letenje za pilote in osebje na krovu. EASA je pripravil več kot 50 študij. Sedajni predlog ne gre dovolj daleč, tako daleč, kot so pričakovali piloti, vendar pa v nobeni točki ne poslabša današnjih razmer. Če bi zavrnili predlog komisije, bi predloga več ne bilo, potem ne bi naredili niti manjši korakov naprej. Vse bi ostalo pri starem, pri status quo. Vse kritike, ki jih slišamo v medijih in strani osebja, bi še v naslednjih letih ostale veljavne. Če pa bi sprejeli zakonodajo, zato se zauzemam, bi to vodilo do naslednjih izboljšav. Prvič. Prvič bi imeli pravila na evropski ravni, minimalne standarde, ki bi jih potem letalski prevozniki in sindikati osebja lahko še poustrili. Drugič, tam, kjer že imajo boljše kolektivne pogodbe za pilote, bodo te ostale nedotaknjene. Tretjič, ostaja pri 13 urah, letenja na dan nasplošno, seveda pa potem to odvisno od nizov letov in to se lahko zniža na 9 ur. In maksimalna služba na letalu se bo znižala iz 11 ur 45 minut na 11 ur. Petič, kar se tiče nočnega leta, bomo tudi dosegli izboljšave. Za dve uri se bo zmanjšalo. Šestič, uvaja se načelo, da kot se leti, dle se potem počiva. Vsaj 10 ur. In potem bi zvišali tudi čas za počitek 36 na 48 ur in tudi na leto bi leteli manj. Tako da so to vse izboljšave in mislim, da je to velik napredek. Thank you, Mr. Hvala lepa, gospod Koh. Boste sprejeli vprašanje gospoda Kramerja? Hey, Mr. Kramer. Gospod Kramer. In v Vereinigten Staaten. V ZDA imajo 9 ur po noči. In ZDA niso ravno vzor za pravice potnikov in niso sovražniki industrije. Ravno nasprotno je, vi pa se predlagate 4 ur več in to nam želite prodati kot uspeh, pa saj to ni res. Herr Kramer, Herr Kramer, Herr Kramer hören Sie mir. Gospod Kramer, prisluhnite mi. Pa saj ste se pomešali 11 ur po noči in po dnevi, tako govorite, pa to rešite sabo. Imamo tudi kriterije, kar se tiče počitka pred letom in to je boljše, kot je ameriška rešitev. Hvala lepa. Gospod Leichtfried, dve minuti. Hvala lepa, predsedoči. Sedaj smo v neumni situaciji. To bom jasno povedal. Zato, ker se zdi, da nismo bili sposobni doseči zadovoljivega rezultata za vse strani. Že vnaprej smo se pogovarjali z veliko zainteresiranimi stranmi, sindikati, z industrijo, s piloti. In na koncu je prišlo do nekega določenega nezadovoljstva do predloga komisije. Že danes v razpravi je bilo to večkrat predstavljeno, kakšno je to nezadovoljstvo. In po mojem mnenju je bilo smiselno, da smo v odboru dejali, da se bomo pogovorili s komisijo. Tukaj je potrebno stvari izboljšati. Kako? Tukaj morda imamo različne pristope. Vendar pa, kaj se je potem zgodilo? komisije se je odločno uprla kakršnekoli spremembi. In po mojem mnenju je bil to razlog za to, da je odbor Tran zavrnil predlog komisije. Sedaj naenkrat pa predlogi prihajajo. Predlogi v zadnjem tednu, jutri bi naj dobili elektronsko sporočilo, kjer komisija nekaj predlaga. Tako to ne gre. ne morete v treh, štirih urah pričakovati v nas, da se odločimo, kako se bo glasovalo. To je neresno. In v nasprotju z drugimi temami, o katerih govorimo, je varnost v zračnem prometu zelo pomembna. Zato sem mnenja, odločno mnenja, da jutri ne smemo glasovati, da moramo preveriti to, kar predlaga komisija in preložiti glasovanje. Če se nič ne bo bistveno spremenilo, potem moram reči, da ne vidim razloga, da bi potrdili predlog komisije. Hvala.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 lahko sem kaj zamudil pri postopkovnih vprašanjih, vendar pa ali je možno ploskati na tribuni. Pri razpravi tega še nisem doživel, morda lahko razložite, zakaj danes lahko z tribune slišimo ploskanje. Okay, let's continue. Dobro, nadaljujemo. Gospod Jo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, postopek, eh, znotraj katere se moramo izraziti glede tega predloga, Eh, naši eh, skupščini ne daje nobene možnosti več, da bi jo okrepila ali eh, spremenila, zlasti pa ne z imi predlogi v zadnjem trenutku. In vprašanje tu je, ali bo ta predlog izboljšal sedanja pravila na nacionalni in evropski ravni, ki so že sama po sebi predvsem medorečena in nepopolna. Ta predlog, ki ga moramo sprejeti ali zavrniti, Eh, je nekaj, eh, kjer eh, se moramo vprašati naslednje. Ali je 11 ur nočnega leta, potem, ko bo letel že 12 ur in pol čez, čez dan, ali to res zagotavlja potrebno varnost v prometu? Uh, in ali uh, lahko uh, tudi um, pripravljenost na domu vodi v to, da bo na to pilot pripravljen leteti 22 ur. Ali je možno, da bo v teh uh, okoliščinah lahko uh, pripravljen uh, uh, na to odgovorno delo. V študije kažejo na to, da je situacija ravno nasprotna. Spoštovani kolegi, tu gre za varnost. Uh, posadke, potnikov, pa tudi vseh eh, potencijalnih žrtev na tleh, če pride do teh letalskih nesreč. Torej, razen, če se res vsi motijo eh, potem. Um, <laughs> je to eh, nemogoče, zato ker je potrebno, da so vsi eh, pripravljeni, tako piloti kot posadka, v primeru, da pride do situacije, kjer je treba hitro odločati. In zato eh, mislim, da, gospod komisar, se morate vrniti na delo in razmisliti o zadnjih študijah in njihovih priporočilih. To je vaš mandat. Hvala lepa. Se upravičujem želel bi zelo prijazno prositi vse ljudi tu na tribuni, da ne ploskajo in da ne prekinjajo razprav, eh, ker eh, to ni skladno z našimi pravili. Hvala lepa. Gospa Durand, ali sprejmete modri karton gospe Eisman? Gospa Eisner, izvolite. Ja, dan, Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovana kolegica Durand prej sem že dejala v svojem govoru, da to gotovo ni idealen predlog, da bi lahko bil boljši. Vendar pa, če sedaj premislimo, da bomo jutri potrdili resolucijo in tako zavrnili predlog komisije, ali menite, da bi potem v ustreznem času resnično lahko vse uredili tako perfektno, kot si to želite? Po drugi strani, resnično želite, da če bomo zavrnili predlog JASE jutri, da bi potem imeli slabše varnostne pogoje še vedno, kot jih imamo v predlogu? Gospa Mesner, mislim, da eh, se ne smemo motiti, ko je vprašanje varnosti. In komisija nam tu v zadnjem trenutku neke, neke predloge eh, predlaga. Naj to stori resno, potem, ko bomo zavrnili ta predlog in naj eh, predlagajo celovit predlog, ki nas bo zadovoljil torej, ki bo, nas bo zadovoljil v tem smislu, da bo zagotovil varnost za vse. Eh, nočemo tega ultimata vzemite ali zavrnite. Potrebujemo eh, resen predlog, ki bo temeljil na znanstvenih študijah in ki nam bo omogočil dejanski eh, napredek, ki bo harmoniziran za vse, ne pa nekaj, kar, kjer se bo vsak posamično odločil na nacionalni ravni. To je skupna zadeva. Hvala lepa. Bomo nadaljevali z razpravo. Gospod Ferreira. Obrigado, presidente. Senhor comissário, procurando fugir ao debate... E Aos... Hvala lepa. Uh, razprava uh, in skozi razpravo in v, vsem eh, tem zatarjevanjem, kar je potrebno in uh, ni potrebno, je vse to zavito v eh, retoriko, da bi se prekrilo to, kar pravzaprav komisija spodkopuje. In komisija še enkrat pravzaprav kaže na to, v čigavi službi je. In Dejstvo je, da se tako ne ščiti varnosti v letalstvu in da gre za napad na pravice delavcev. In pri tem, kot se vedno dogaja, eh, pri tem dogajanju pa komisija eh, pomaga. To ni dovolj, ni dovolj, da eh, komisija, to, kar uh, skuša komisija narediti, je, da, uh, da pravzaprav na škodo varnosti uh, ljudi, eh, potnikov, pravzaprav eh, samo koristi eh, velike industrije. Ali sprejmate zelen, eh, modri karton gospoda NN? Izvolite, gospod NN. Gospod Ferreira, ta parlament. Ali mislite, da je možno to zagotoviti, ne da se polago, polaga računov? In ali mislite, da bodo temu ljudje ploskali? Gospod Ferreira. Como disse, colega Ana, como disse, esta. Gospod Ana je pravkar eh, rekel, da je eh, komisija skozi nekatero delovanje ščitila interese nekaterih. Res je, da imamo predstavnike danes večer tukaj med nami predstavnike zaposlenih, ki so na galeriji in predstavnike tu gre za predlog, ki mu je potrebno nasprotovati in to je naloga parlamenta in eh, to tudi nameravamo in prepričani so, smo, da nas bodo pri tem eh, delavci in zaposleni po Evropi podprli. Smo pri eh, postopku Catch the Eye. Thank you. I will use the cryptic language which will... Poslužil se bom uh, kriptičnega jezika, da ga bo eh, gospod, eh, gospod komisar razumel. Vsi na to odgovarjamo različno, vse je odvisno od naših pogledov. In eh, tu so podjetja, ki naj bi delovala pravilno, za pravilno zaposleni pa ne. V primeru Govorili smo, da bi moral biti eh, čas eh, dela krajši. In eh, naprimer, ko smo to primerjali z vozniki na cesti in sedaj z piloti, mislim, da bo zanimivo videti, kakšno bo jutri glasovanje. In ELS ni enotna.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 je britanski časopis The Sun govoril o incidentu civilnega letala, ko je med daljšim poletom moralo, moral pilotova, pilotiranje prevzeti avtomatski pilot, ker sta pilota zaspala. Seveda, preveč sta bila obremenjena, premalo časa za počitek sta imela. V interesu letalske varnosti moramo ta incident razumeti kot klic k pomoči in se moramo resnično ukvarjati z omejitvijo časa za lete. Tukaj govorimo o 10 ali 18 urah, ko gre za kombinirano storitev pripravljenosti in leta. Mislim, da moramo slediti znanstvenim dognanjem in prav tako se moramo pogovoriti s piloti, ki so odgovorni za življenje. Hvala lepa. Yes. Uh, Imate besedo. Hvala lepa. Hvala, uh, gospod predsedujoči. Popravila bi prejšnjega govornika. Informacijo, ki jo je ravno razkril parlamentu, je netočna. In, uh, uh, če pogledamo na podatke eh, organa za civilno letalstvo, potem vidimo, da temu ni tako. Poskrbeti bomo morali, da bomo imeli eno od najbolj varnih letalskih eh, industrij. In eh, Take dezinformacije pa pomenijo pošiljanje napačnega signala. Eh, to vrstni komentarji predsedujoči, ki so jih imeli nekateri kolegi, pa so po mojem mišljenju povsem neustrezni in neprofesionalni. Kaj ti, če, eh, če nameravajo tako govoriti, potem se te razprave ne bi smeli udeleževati. Komisar Kalas. Eh, Gospod Paška ja sa priznám že nerozumiem eh, vášmu vystúpeniu pretože to čo moram reči da ne razumem kaj ste pravkar dejali dejal sem to kar sem dejal in to je bil citat iz javno dostopnih informacij iz medijev domnevam da je organ za varnost v civilnem letalskem prometu ki je to potrdil to storil tako da se ni zmotil Gospa Šreder, v okviru postopka CashDI. Hvala lepa. Naj omenim osebni dopis, ki sem ga dobila od vas. Tam opisujete odločitev pristojnega odbora Tran kot nesporazum, ki je nastal iz neustreznih poročil medijev. Sprašujem vas, odkot si jemljete pravico, da odločitev strokovnega odbora parlamenta obidete in tako obrekujete takšno odločitev. Če potem beremo naprej v tem dopisu, potem se zdi, da smo dobili lobističen dopis letalskih proznikov. Drugo vprašanje, kaj ste dobili za to lobiranje? Moram reči, da če v teh okoliščinah spremenja odločitev parlamenta, potem se sprašujem, ali je to razumna odločitev in ali res ima opravka z varnostjo državljanov in letalskega osebja. Hvala lepa in zadnji govornik je gospod Simpson. Predsedujoči, Prišel sem eh, sedaj k postopku CashDI. To, kar me skrbi, je retorika se strani kolegov, ki eh, kot kaže imajo eh, nezaupanje ne le v agencijo, temveč tudi v lastne nacionalne regulatorje. In tu ljudje govorijo o varnosti, o ogrožanju varnosti potnikov, najrazličnejših nacionalnosti in podobno. Dejstvo pa je še vedno da je vsak, prav vsak nacionalni regulator, nemški, španski eh, in ostali, vsi so podprli to uredbo. Tako da to vrstne dezinformacije me resnično skrbijo. In tu je vprašanje tudi eh, osebja in tako dalje in eh, tisto, kar je bilo omenjeno iz britanskega tiska, to, kar je bilo eh, posredovano, je bilo nepravilno. In še nekaj bi povedal glede lobiranja. Verjetno so me lobirale letalske družbe bolj kot kogarkoli drugega tekom mnogih let. In vendarle moram reči, več je bilo lobiranja s strani sindikatov, zlasti s strani pilotov, mnogo več kot s strani letalskih družb. In Dejstvo še vedno ostaja, da je bilo to lobiranje intenzivno, močno, to je njihova pravica, ne govorimo pa o lobiranju letalskih družb, kajti dejstvo je, da je lobiranje potekalo na obeh stranih. Gospe in gospodje, to je bil zadnji govornik. Trika ste že govorili, gospod Keli, tako da ne morem vam več dati besede. Zadnjo besedo bo sedaj imel gospod eh, komisar. Eh, gospe in gospode, počakali bomo na vašo odločitev jutri. Samo eh, nekaj moram reči. Kot je bilo povedano, glede rezultatov političnih razprav in lobiranj, in tako dalje. Tudi sam sem bil predmet lobiranja s strani sindikatov in ne letalskih družb okrog tega vprašanja. In če se boste spomnili v zadnjem obdobju, eh, ko je šlo za pobudo o preglednosti in pa eh, tudi o drugih vprašanji, 7700 udeležencev je eh, v zadevnem, v zadevnem registru, tako da to dobro kaže na obseg teh dejavnosti lobiranja. Kar zadeva to vprašanje, osebno menim, da, da ne morem sam reči, kaj pomeni naprimer vs, eh, ta odmor, ki je potreben, eh, od, odmor v eh, času, v trajanju letenja in tako dalje. To ni na nas, ni na nas, da se o tem izjasnimo, to je vprašanje za strokovnjake. Tako da lahko to samo pošljemo nazaj na združenje, ki eh, se ukvarja z vprašanji varnosti ali pa glede teh pilotov, ki eh, naj bi zaspali, glede tega konkretnega primera, eh, ki je bilo objavljeno, eh, to ni bilo točno predstavljeno. Kot smo lahko ugotovili, imajo pravico do počitka. Eh, to je skladno z regulativo in hkrati pa tega ne moremo mistificirati. Gre za trajanje, za obdobja, so obdobja, ko je potrebno eh, biti buden in obdobja, ki so namenjena počitku. In ta vtis, da eh, naprimer en pilot ali več pilotov eh, spi in da letalo ni pod nadzorom. In eh, Namen tehničnih postopkov pa ravno je, da se izognemo kakršnim koli varnostnim tveganjem. Evropa je najvarnejša območje za letenje in to eh, povem na podlagi podatkov, tako da za to gre. Zato menim, da ta predlog predstavlja izboljšavo glede na obstoječe stanje vendar, kot sem že povedal, spoštovali bomo vašo odločitev, sicer pa je to zadeva strokovnjakov. Hvala lepa. V eh, imenu odbora za promet in turizem sedaj dajem besedo še eh, gospodu Elka Drauji. Hvala lepa. Predsedojoči, najprej se zahvaljujem kolegom za to razpravo. Brez izjeme menim, da je to najvišje vrste prioritete. In gospod Kramer, eh, ustvarili ste vtis glede glasovanja in da eh, naprimer v smislu vaše sugestije to pomeni eh, varnost. Sicer pa, da bo glasovanje pomenilo, da hočemo še naprej status quo in eh, sicer, ko gre tudi za nočno eh, letenje, zaenkrat je eh, obdobje letenja 11 ur 45 minut, lahko bi navedel še druge primere iz predloga in sicer pravijo, da v celotu, v celoti bi to pomenilo zmanjšanje na iz več tisoč, iz 1300 na tisoč tako da ne moremo reči, da gre za nevaren predlog. In še nekaj, želel bi razjasniti še en nesporazum in sicer ta primerjava ne bi smeli stvari primerjati z nacionalnimi eh, regulativami, temveč s prakso. In eh, tu so eh, industrijski sporazumi, socialni sporazumi in ne smemo pozabiti, da mnogi ljudje ne uživajo eh, to, eh, takih delovnih pogojev eh, kot, in to zadeva pilote in druge poklice, ki bi bili veliko bolje zaščiteni in varni, če bi sprejeli tak predlog. Tako da kot poročevalec menim, da predloga ne bi smeli podpreti, vendar pa bo na plenarnem zasedanju da sprejme odločitev. Hvala lepa. Postopko na vprašanje, gospod Kramer. Rad bi vedel, zakaj gospod Elka Dravi govori v imenu odbora Tran in potem izraža svoje osebno mnenje, ne pa mnenje odbora TREN, ki je z 21 glasovi za in 13 proti podprl našo resolucijo. Like to, uh, was... Naj vas informiram, da je šlo za dogovor v odboru za turizem. Tu, s tem se je strinil tudi gospod Brian Simpson. Gospe in gospodje, predlog.